Liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind. Drage. Kolegice in kolegi, nismo še sicer vsi v dvorani, ampak mislim, da moramo vse eno začeti, ker nas čaka kar precej eh, glasovanj. Torej bom začela z dnevnim redom in kar s prvo točko, to je sprejetje dnevnega reda. Ali se strinjate z dnevnim redom? Ima kdo kakšne eh, predloge sprememb? Ne, eh, potem velja dnevni red za sprejetega. Druga točka dnevnega reda, sprejetje zapisnika z seje 21. in 22. februarja. Te zapisnike najdete v eh, svojih dosjejih. Ali ima kdo kakšno pripombo? ne, potem predlagam, da sprejmemo zapisnika za teh dveh sej, če ne bo nobenih pripomp tekom te seje. Potem pa prehajamo k tretji točki dnevnega reda sporočila predsednice. Najprej Naj povem, da imamo tolmačenje v sledeče jezike, francoščino, nemščino, italijanščino, grščino, španščino, estonščino, mađarščino, polščino, slovenščino, bolgarščino, romunščino. In naj vas spomnim tudi, da se ta seja prenaša prek spleta. Sklepe koordinatorjev za 19. marca 2018 ste prijeli 20. marca 2018 po elektronski pošti in veljajo za sprejete, kajti do 22. marca ni bilo uloženih nobenih predlogov sprememb. Torej lahko kar takoj pridemo k glasovanju in sicer bomo danes glasovali o dveh eh, poročilih na lastno pobudo, o enem poročilu o izvajanju in o zakonodajnem stališču. Začeli bomo z poročilom Na lastno pobudo posodobitev izobraževanja v Evropski uniji, poročevalka je bila Kristina Libacka. 484 predlogov sprememb je bilo vloženih. No, že potem lahko vidite, da je to zelo, zelo pomembna tema in Kristina bi rada vprašala, če želi še kaj povedati. Preden začnemo z glasovanjem, Kristina, beseda je tvoja. E, Najlepša hvala, rada bi se predvsem zahvalila vsem kolegicam in kolegom za kreativne prispevke k temu poročilu. Rada bi se zahvalila tudi poročevalcem v senci, svetovalcem in pa sekretarjatu. Še prav posebej bi se rada zahvalila svojim asistentom in upam, da bo eh, izobraževanje področje, kjer se bomo vedno strinjali. Najlepša hvala. Mislim, da vsi upamo, da bomo s tem poročilom poslali jasno sporočilo tako komisiji, kakor tudi državam članicam. In kar takoj bomo začeli z glasovanjem. 68 in 69 eh, predloga sprememb 68 in 69 sta bila umaknjena, eh, kompromisni predlog 11 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto. Kompromis 17 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 18 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 19 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 91 za. Proti. Proti vzdržani, sprejeto. 96 je bil umaknjen, 99 za. Proti, vzdržani, mislim, da je bil zavrnjen, ampak bomo preverili, torej predlog spremembe 99. Glasujemo. Konec glasovanja. 13 proti 11 za zavrnjeno. Predlog spremembe 101 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 20 za proti vzdržani sprejeto 106 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Fem šest je to prav, ne. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 112 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 24 za, proti, vzdržani sprejeto. 125 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 132 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro. 132. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Štirinaest proti dvanaest zavrnjeno. Kompromis sedemindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis osemindvajset za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 140 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 29 za, proti, vzdržani sprejeto. 148 za, proti, vzdržani, to bi z veseljem preverila, 148 torej elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 16 proti 9 sprejeto se opravičujem, rezultat ni bil jasen. Kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ample 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 153, 154 za, proti, vzdržani, sprejeto. 155 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 160 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 33 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empl 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 183 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 191 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 199 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo 199. Konec glasovanja. 14 za, 12 proti sprejeto. 200 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 38 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 205 za, proti, vzdržani, sprejeto 208 za, proti, vzdržani, sprejeto 209 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 210 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 211 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjena. 212 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Kompromis 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 216 za, proti, vzdržani, sprejeto. 217 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Ampel 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. 225 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 46 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 236 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 237 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 238 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 243 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 245 za, proti, vzdržani, sprejeto. 246 za, proti, vzdržani, sprejeto. 252 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 47 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 258 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno 259 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 48 za. Proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 49 za. Proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 50 za proti, vzdržani, sprejeto. 270 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 52 da, za, proti, vzdržani, sprejeto. 274 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 53 za, proti, vzdržani, sprejeto 282 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 54 za, proti, vzdržani, sprejeto 285 za, proti, vzdržani, sprejeto Kompromis 55 za. Proti, vzdržani, sprejeto. FEM 20 za. Proti, vzdržani, sprejeto. EMPL 54 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 56 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 296 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 57. Za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 297. Za. Proti? Vzdržani? Bomo preverili. 297. Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. 14 proti 13, zavrnjena. 299 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 300 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 301 za, proti, vzdržani, sprejeto. 303 za, proti, vzdržani, sprejeto. 304 za, proti, vzdržani, sprejeta. 305 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 306 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 307 za, proti, vzdržani, sprejeto. 308 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 308 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 proti 11. Zavrnjeno. Kompromis 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 15 za proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 60 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 319 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 320 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 61 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Sprejeto 326 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 328 za, proti, vzdržani, sprejeto. 330 za, proti, vzdržani, sprejeto. 331 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 332 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 63 za, proti vzdržani sprejeto. FEM 13 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 64 za, proti vzdržani sprejeto. FEM 5 za, proti vzdržani sprejeto. Sprejeto 339 za. Proti, vzdržani, sprejeto 340 za. Proti, vzdržani, sprejeto 343 za. Proti, vzdržani, sprejeto 345 za. Proti, vzdržani, sprejeto 347 za. Proti, vzdržani, sprejeto 347 za. Proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 65 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 66 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa prehajamo k 357 za, proti, vzdržani. Sprejeto. FEM 16 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sprejeto 358 za, proti, vzdržani. Sprejeto kompromis 67 za, proti, vzdržani. Sprejeto MP46 za, proti, vzdržani. Sprejeto 361 za, proti, vzdržani. Sprejeto MP56 za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto. 362 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 367 je bil umaknjen. 368 za. Proti. Vzdržani. To pa bi z veseljem preverila. 368 elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 12 proti sprejeto. 370 je bil omaknen, kompromis 68 za. Proti vzdržani sprejeto 374 za. Proti vzdržani sprejeto 375 za. Proti vzdržani sprejeto kompromis 69 za. Proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 380. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 300. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili. Čeprav mislim, da je bil rezultat jasen, glasujemo torej v 380 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto 13 proti 10. 381 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 385 za, proti, vzdržani, mislim, da je bilo sprejeto to sprejeto, ampak bomo preverili 385 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto 16 za 11 proti. Kompromis 72 za. Proti, vzdržani, sprejeto, Empel 27 za. Proti, vzdržani, sprejeto, 395 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 398 za, proti, vzdržani, sprejeto. 399 za, proti, vzdržani, sprejeto. 400 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 74 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 411 za, proti, vzdržani, mislim, da je bil predlog zavrnjen, ampak bomo preverili, torej, 411 elektronsko glasovanje, kar niste vsi dvignili roke. Konec glasovanja. Ja, 17 proti 10 za, zavrnjeno 412 za, proti, vzdržani. Tudi tukaj rezultat ni bil jasen. Bomo preverili 412 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 proti, 13 za, zavrnjeno. FEM 12 za, proti, vzdržani in sprejeto. Kompromis 75 za, proti vzdržani sprejeto. 419 za, proti vzdržani sprejeto. 420 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 76 za, proti vzdržani sprejeto. 426 v dveh delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeta. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeta. 429 za, proti, vzdržani sprejeta. 432 za, proti, vzdržani sprejeta. 433 za, proti, vzdržani sprejeta. 436 za, proti, vzdržani sprejeta proti, vzdržani, zavrnjeno. 437 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 438 za, proti, vzdržani, sprejeto. Komprom 439 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 440 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 446 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 457 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti, vzdržani, sprejeto. 458 za, proti, vzdržani, sprejeto. 460 za, proti, vzdržani, sprejeto. 461 za, proti, vzdržani, sprejeto. 462 za, proti, vzdržani, sprejeto. 464 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 465 za, proti vzdržani sprejeto 468 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 83 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 84 za, proti vzdržani sprejeto 474 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 85 za. Prosi, vzdržani, sprejeto 477 za, proti, vzdržani, sprejeto 478 za, proti, vzdržani, sprejeto 479 za, proti, vzdržani, sprejeto 480 za, proti, vzdržani, sprejeto 481 za, proti, vzdržano,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 vzdržani, sprejeto, kompromis šest, za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani, sprejeto, 46 za, proti, vzdržani, sprejeto, 47 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis sedem, za, proti, vzdržani, sprejeto, Predlog spremembe 51 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 52 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 53 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 55 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani, sprejeto. Kompromis 10. Za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 66. Za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 67. Za. Prosim. Dovolite, da zaključimo. Ne bomo o tem razpravljali. 67 za, proti,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 proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani sprejeto, 17 za, proti vzdržani sprejeto, 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti vzdržani sprejeto, 22 za, proti vzdržani sprejeto, 22 za, proti, vzdržani sprejeto, 23 za, proti, vzdržani sprejeto, 24 za, proti, vzdržani sprejeto, 25 za, proti, vzdržani sprejeto, 26 za, proti, vzdržani sprejeto, 26 za, proti, vzdržani sprejeto, 27 za, proti, vzdržani sprejeto, 28 za, proti, proti vzdržani sprejeto in 29 za proti vzdržani sprejeto. In sedaj prehajamo k končnemu glasovanju elektronsko in pa poimensko glasujemo. Uf. Geschlossen. Konec glasovanja. 27 za eden proti, nihče se ni vzdržal čestitke poročevalki. In pa najlepša hvala tudi poročevalcem v Senci in pa sekretarjatu za vso podporo, še prav posebej se zahvaljujem Ani. Najlepša hvala. Tako nadaljujemo z naslednjim glasovanjem. Ich wollte mich nur im Namen. Jaz samo eh, zahvalila bi se vsem za strukturirano in hitro glasovanje tem, eh, pri tem dolgem seznamu glasovanja. Hvala tudi eh, gospe predsednici. Hvala. Ja, sem se potrudila po najboljših močeh, tudi zaletela se mi ni pri glasovanju. Tako nadaljujemo z poročilo o strukturnih in finančnih ovirah za dostop do kulture. Poročevalec je bil Bogdan Zdrojevski.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 obdeluje celoten aspekt kulture, tudi informacije iz Eurobarometra. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri pripravi poročila. Ti podatki so zelo natančni, kar je zelo redko v kulturnem sektorju. Najlepše se zahvaljujem moji ekipi in še posebej Justini, ki je opravila tukaj pomembno delo. Hvala. Thank you. Vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Tako, potem pa lahko kar glasujemo. Najprej predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, sprejeto, 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak najbolje, da preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 47. Geschlossen. Glasovanje je zaključeno. 15 za, 10 proti, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto 53 za, proti, vzdržani, sprejeto 54 za, proti, vzdržani, sprejeto 57 za, proti, vzdržani, sprejeto 55 za, proti, vzdržani, sprejeto 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 62 z ustnim amandmajem za proti vzdržani sprejeto. 65 za proti vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Torej, predlog spremembe 65 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 14 proti 13 za, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 74 z ustno spremembo za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo elektronsko preverili za vsak slučaj. Glasujemo v predlogu spremembe 82. Beschlossen? Glasovanje je zaključeno. 12 proti, 11 za, zavrnjeno 83 za, proti vzdržani sprejeto 84 za, proti vzdržani zavrnjeno. 85 za, proti vzdržani sprejeto. 86 za, proti vzdržani sprejeto. 87 za, proti vzdržani sprejeto. 88 za, proti vzdržani zavrnjeno. 89 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 po treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. To bomo elektronsko preverili, glasujemo o tretjem delu predloga spremembe strot 3. Glasovanje je zaključeno. 12 za, 12 proti, zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Oziroma, tukaj imamo dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Torej, glasujemo o 105, prvi del. Ah, Glasovanje je zaključeno. To je bilo očitno jasno. 25 za, nihče proti. Vse jasno, sprejeto. Drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 za z ustno spremembo za, proti, vzdržani, sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za, proti, vzdržani, sprejeto. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 125 za, proti, vzdržani, sprejeto. 124 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, 126 za, proti, vzdržani, sprejeto, 127 za, proti, vzdržani, sprejeto, 128 za, proti, vzdržani, sprejeto, 129 z ustno spremembo za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. 139 v dveh delih. Najprej prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 140 za, proti, vzdržani, sprejeto. 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 143 za, proti, vzdržani, sprejeto. 144 za, proti, vzdržani, sprejeto. 145 za, proti, vzdržani, sprejeto. 146 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto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 sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, z ustnim amandmajem za, proti, vzdržani, sprejeto 22 za, proti vzdržani, sprejeto 23 za, proti vzdržani, sprejeto 24 za, proti vzdržani, sprejeto 25 za, proti vzdržani, sprejeto 26 za, proti vzdržani, sprejeto 27 za, proti vzdržani, sprejeto 28, zelo 29 za, proti vzdržani zavrnjeno. 28 za, proti vzdržani sprejeto. 30 za, proti vzdržani zavrnjeno. 31 za, proti vzdržani sprejeto. 32 za, proti vzdržani sprejeto. 33 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem, glasujemo o 33. drugi del. Glasovanje je zaključeno, 19 proti, 9 za, zavrnjeno. To ni bilo čisto jasno, sedaj pa 35 za, proti, vzdržani sprejeto 36 za, proti vzdržani sprejeto 37 za ustno spremembo za, proti vzdržani sprejeto 2 za, proti vzdržani sprejeto 3 za, proti vzdržani sprejeto 1 za, proti vzdržani sprejeto 4 za, proti vzdržani sprejeto 5 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani, sprejeto šest za, proti vzdržani, sprejeto sedem za, proti vzdržani, sprejeto in končno glasovanje, poimensko glasovanje lahko glasujete. Glasen. Glasovanje je zaključeno. 27 glasov za, niče proti sprejeto. Čestitam poročevalcu. Najlepša hvala. Hvala tudi poročevalcem v senci in sekretarijatu. Torej, najlepša hvala. So, dan kommen wir jetzt zum Initiativ. Nadaljujemo z poročilom o izvajanju strategije Evropske unije za mlade. Poročevalka je Ajder Gardija Zabal Rubial. Želiš kaj povedati pred glasovanjem? No- hvala zelo na hitro, če ne bomo preveč časa eh, izgubili zdaj, ne pa z glasovanjem. Mislim, da smo odlično eh, sodelovani, vsi predlogi spremembe so dobri in izboljšujejo poročilo. Najlepša hvala tudi moji ekipi za opravljeno delo. Eh, s tem poročilom, mislim, da ocenjujemo eh, na pozitiven način strategijo, prav tako pa komisijo nekako usmerjamo glede tega, kam naj bi šli v obliki prihodne strategije. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Tako potem pa lahko začnemo z glasovanjem. Začnemo za predlogom spremembe 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, pro, torej za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Nisem prepričana. Torej bomo preverili, gre za predlog spremembe 61, glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno, 22 proti, 5 za, zavrnjeno. Prosim torej, da dvigujete roke, da bomo videli, kakšen je rezultat. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. In 11 proti oziroma se upravičujem 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo predlog spremembe 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto, 75 za, proti, oziroma ta je omaknjen 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo to preverili, glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 76. Geschlossen. Glasovanje je zaključeno, 16 proti 12 za, zavrnjeno, 77 za, proti 12. Še enkrat za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Kompromis štiri za proti vzdržani sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 89 za proti vzdržani sprejeto. 90 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis pet za proti vzdržani sprejeto. 97 za proti vzdržani sprejeto. 98 za, proti vzdržani sprejeto in 36 za, proti vzdržani sprejeto, 38 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 103 za, proti vzdržani sprejeto, 104 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo elektronsko preverili, glasujemo o predlogu spremembe 109 elektronsko. Glasovanje je zaključeno. 15 za, 13 proti, sprejeto. 110 za, proti, vzdržani. Tudi tukaj bi elektronsko glasovali, torej glasujemo o predlogu spremembe 110 geschlossen. Glasovanje je zaključeno. 17, proti 9, 17 za, 9 proti sprejeto. 111 za, proti vzdržani sprejeto. 112 za, proti vzdržani sprejeto. 113 za, proti vzdržani sprejeto. 114 za, proti vzdržani sprejeto. 115 v dveh delih prvi del za proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Oziroma, to bomo res še enkrat preverili elektronsko. Torej, glasujemo o predlogu spremembe 115 v drugem delu. Glasovanje je zaključeno. 12 za, 15 proti, zavrnjeno, se opravičujemo. Lahko preverimo tudi prvi del, torej glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 115, prvi del. Geschlossen. Glasovanje je zaključeno. Ravno obratno, 15 za, 12 proti, sprejeto. Torej, prvi del je sprejet, drugi del zavrnjen. Nadaljujemo. Empl 1 za proti, vzdržani, sprejeto. Empl 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empl 5, oziroma se opravičujem, 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empl 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 126 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto, 131 za, proti vzdržani sprejeto, 132 za, proti vzdržani sprejeto, 133 za, proti vzdržani sprejeto, 134 za, proti vzdržani sprejeto, 135 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Bomo elektronsko preverili, glasujemo o predlogu spremembe 135. Geschlossen. Glasovanje je zaključeno. 12 za, 14 proti, zavrnjeno. Nadaljujemo. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis deset. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo elektronsko preverili, glasujemo o predlogu spremembe 147. Geschlossen. Glasovanje je zaključeno. 17 proti, 11 za, zavrnjeno, 148 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 149 za, proti, vzdržani, sprejeto, 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 151 za, proti, vzdržani, sprejeto, 152 za, proti, vzdržani, sprejeto, 152 za, proti vzdržani sprejeto. 153 za, proti vzdržani zavrnjeno. 154 za, proti vzdržani zavrnjeno. 155 za, proti vzdržani sprejeto. 156 za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto. 157 za, proti, vzdržani, sprejeto. 158 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 160 za, proti, vzdržani, sprejeto. 161 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empl 37 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 162 za, proti vzdržani sprejeto. 164 za, proti vzdržani sprejeto. Bomo elektronsko preverili. Mislim, da ste malce utrujeni že. Glasujemo elektronsko o 164 geschlossen. Glasovanje je zaključeno. 14 za, 14 proti zavrnjeno. Tega res eh, nismo mogli videti kar tako. Empel 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 167 za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 za, proti, vzdržani, sprejeto, 169 za, preden, proti, vzdržani, sprejeto, in pri 30 za, proti, vzdržani, sprejeto, 170 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo elektronsko preverili, glasujemo o predlogu spremembe 170. Č. Gut, ich glaube, ich habe mich verguckt. Das geschlossen. Glasovanje je zaključeno. Jaz gleda sem napačno ocenila 18 proti 10 za zavrnjeno. 171 za proti vzdržani zavrnjeno. 172 za proti vzdržani zavrnjeno. 173 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za proti vzdržani sprejeto sprejeto. Sedaj pa 179 za, proti vzdržani sprejeto, 180 za, proti vzdržani sprejeto, 181 za, proti vzdržani zavrnjeno, 182 za, proti vzdržani zavrnjeno, 183 za, proti vzdržani sprejeto, 184 za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 12 za, proti vzdržani, sprejeto, 191 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 192 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 193 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Impl 9 za, proti vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejito. 194 za, proti, vzdržani, sprejito. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 198 za, Se upravičujem, najprej še, tis, še 197, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 198 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo elektronsko preverili, glasujemo o 198. Glasovanje je zaključeno. 15 proti 13 za, zavrnjeno. Se pravi, čujem. 199 za, proti, vzdržani, sprejeto. 200 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 200 in 202, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 201, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 203 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo elektronsko preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 203. Glasen. Glasovanje je zaključeno, 16 proti, 12 za, zavrnjeno. 204 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empl 20 za oziroma o tem ne glasujemo, se opravičujem, sedaj pa impl 35 za, proti, vzdržani sprejeto, 205 za, proti, vzdržani sprejeto, impl 31 za, proti, vzdržani sprejeto, 6 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 7 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empl E, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ample F za, proti, vzdržani sprejeto, 12 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Ample A za, proti, vzdržani sprejeto, Ample C za, proti, vzdržani zavrnjeno. 13 in 14 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili, ni problema, glasujemo elektronsko predlogu spremembe 15. Glasovanje je zaključeno. 13 za, 14 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 16 bil za, proti, zavrnjeno vzdržani. Bomo elektronsko preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 16. Izvolite. Glasovanje je zaključeno. 15 proti, 13 za, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empl J za, proti, vzdržani, sprejeto. Empl K za, proti, vzdržani, sprejeto. Empl M za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno, ampak to bi elektronsko preverili. Torej, glasujemo o predlogu Empl M. Geschlossen. Glasovanje je zaključeno. 17 za, 11 proti, sprejeto in pln glasujemo za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis ena za, proti vzdržani sprejeto. Nadaljujemo predlog spremembe 24 za, proti vzdržani. Bomo pregledali. Elektronsko glasujemo od 23 oziroma se opravičujem o predlogu spremembe 24 geschlossen. Glasovanje je zaključeno. 17 za, 9 proti, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. MP1. Oziroma bomo elektronsko preverili predlog spremembe 26. Glasovanje je zaključeno. 19 za, 9 proti sprejeto. Ja, verjetno smo že vsi utrujeni, glasovanje je namreč dolgo. Empl i, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empl d, za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, spre, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili. Glasovanje je zaključeno. 14 za, 14 proti, zavrnjeno. MPL za, proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto, 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 36 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani sprejeto. 43. Na naslednji strani najdete to. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 proti. oziroma bomo 45 elektronsko preverili, glasujemo. Geschlossen. Glasovanje je zaključeno. 14 za, 14 proti zavrnjeno. 47 za, proti vzdržani sprejeto. 46 za, proti vzdržani zavrnjeno. 49 za, proti vzdržani vzdržani. Sprejeto, 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. MPO za, proti, vzdržani, zavrnjeno. MPP za, proti, vzdržani, sprejeto. MPR za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 za, proti, proti vzdržani sprejeto, 2 za, proti vzdržani sprejeto, 3 za, proti vzdržani sprejeto, 4 za, proti vzdržani sprejeto, 5 za, proti vzdržani sprejeto in glasujemo o celotnem poročilu poimensko glasovanje. Lahko glasujete. geschlossen. Glasovanje je zaključeno. 26 glasov za, nihče proti, eden vzdržan. Torej z veliko večino sprejeto, lahko bi celo rekli soglasno sprejeto. Čestitam poročevalki in najlepša hvala tudi poročevalcem v senci, seveda pa tudi sodelavcem in sekretarjatu. Tako sedaj pa nadaljujemo z zadnjim glasovanjem za danes. Und zwar zum To nam bo tudi še uspelo in sicer gre za osnutek eh, mnenja o evropski državljanski pobudi. Naš poročevalec je gospod Džambacki. Ali želite besedo? Ne, potem lahko kar glasujemo in začeli bomo s predlogom spremembe 40. Za proti vzdržani zavrnjeno. Ena za proti vzdržani sprejeto. 2 in 41 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 46 za, proti, vzdržani, sprejeto 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 48 za, proti, vzdržani, sprejeto 49 za, proti, vzdržani, sprejeto 50 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, 51 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 42 za, proti, vzdržani sprejeto, 53 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 54 za, proti, vzdržani sprejeto, 56 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 55 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 55 za, proti vzdržani sprejeto. 57 za, proti vzdržani sprejeto. 58 za, proti vzdržani zavrnjeno. 3 za, proti vzdržani sprejeto. 59 za, proti vzdržani zavrnjeno. 4 za, proti vzdržani sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. No, še malo, še malo. Lepo bi bilo, če bi vsaj kdo dvignil roko. No, ne samo koordinatorji. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti dobro 66 elektronsko glasovanje? Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. 14 proti 12 zavrnjeno, 67 za, proti vzdržani sprejeto, 68 za, ne, 69 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 7 za, ne, 77 je bil zavrnjen, torej moramo glasovati v predlogu spremembe 7 ja. Prav imate sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 86 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 90 za, proti, vzdržani, sprejeto 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 94 in pa 95 sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno 8 za, proti, vzdržani, sprejeto 92 za, proti, Dvaindevetdeset ne, ta je brezpredmeten 96. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 100 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 100 za, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno 10 za, proti, vzdržani, za sprejeto 106 za, proti, vzdržani, sprejeto 11 za, proti, vzdržani, sprejeto 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 109 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno 110 za, proti, vzdržani, sprejeto 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 112 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 114 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 12 za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. 12 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti, 11 za, zavrnjeno, 115. 115 za, proti, vzdržani, bomo preverili. 115, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 14 za, 11 proti sprejeto. 116 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 119 za, proti vzdržani, sprejeto. 118 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 120 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 121 za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani. To bomo pa morali preveriti. Žal mi je 123 elektronsko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. 13 za, 12 proti sprejeto. 124 za, proti, vzdržani, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani, sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. 127 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno 128 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, 13 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 13 elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 13 proti 12 sprejeto. 14 za, proti, vzdržani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 vzdržani. Zavrnjeno, 27 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 29 za, ne, ta je bil umaknen, se upravičujem, 28 za, proti, vzdržani, sprejeto, 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 38 za, proti, vzdržani, proti vzdržani. Zavrnjeno 39 za, proti vzdržani. Zavrnjeno, sedaj pa prehajamo k končnemu glasovanju, gre za poimensko glasovanje, glasujemo. Puh. Kaj šlo sem? Konec glasovanja. 20 za, nihče proti, 5 vzdržanih, torej soglasno sprejeto. Iskrene čestitke poročevalcu, hvala lepa poročevalcem v senci in hvala lepa sekretarjatu. Das war anstrengend. Ja, to pa je bilo naporno.